bomo lahko vsi še pravočasno prišli v plenarno dvorano in eh, se udeležili glasovanja. To pomeni, da bomo končali ob 11.45. Torek 29. maja je komisija na seji v eh, Strasburu sprejela štiri zakonodajne predloge, ki predstavljajo osnovo nove generacije kohezijske politike po letu 2020 poznate te štiri predloge. Gre za uredbo o skupnih eh, določbah za različne eh, sklade, na to za uredbo, ki pokriva Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad, na to gre za uredbo za Evropsko teritorijalno sodelovanje Interreg po letu 2020 in pa uredbo, ki predlaga nov mehanizem za pomoč čezmejnim projektom. Drugi zakonodajni predlogi, naprimer vzpostavitev nove generacije Evropskega socialnega sklada, pa bodo sprejeti ta teden, če se ne motim. Naslednji pa bodo sledili v naslednjih dveh tednih, naprimer nova različica Evropskega sklada za strateške naložbe in pa program za podporo strukturnim reformam nimamo pa še upogleda v celotno sliko te kohezijske politike, ne poznamo še vseh elementov te politike unije. So pa bili glavni elementi te politike že predstavljeni in danes z velikim eh, veseljem pozdravljamo komisarko Korino Krecu, komisarko za ta portfelj. Eh, ona je pristojna za predloge, ki so bili sprejeti v torek. Z veseljem bomo prisluhnili vašim obrazložitvam, informacijam in komentarjem v zvezi s predlogi, ki smo jih dobili na mizo. Kot ponavadi bomo besedo najprej predali komisarki za uvodni nagovor, ki bo dolg približno 15 do 20 minut. Na to bodo besedo dobili člani in članice našega odbora, ki bodo lahko podali svoje komentarje. Kot ponavadi bom besedo najprej predal koordinatorjem za prvi krok razprave, na to v drugem krogu pa bomo besedo predali preostalim članom in članicam. Kot sem že dejal, bomo sejo končali ob 11.45. Gospa komisarka, izvolite, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Današnja izredna seja odbora regiji je res izredna, kot je dejal gospod Umarži. Sem danes tukaj, da predstavim rezultat zelo dolgega, težavnega, intenzivnega procesa verjamem, da je komisija predstavila dobro uravnotežene predloge, tako za naslednji večletni finančni okvir, kot tudi za kohezijsko politiko kot takšno. Naša politika bo še naprej močna politika za vse regije. Vsi vi, zagovorniki regionalne politike, ste zaslužni za ta rezultat in začela bi z zahvalo Evropskemu parlamentu, zlasti odboru regij, za to, da ste bili v prvih vrstah tega boja in ste se borili za kohezijsko politiko. To seveda ni bilo preprosto. Kot sem že dejala, je po mojem mnenju nov zakonodajni svežen za to politiko dobro uravnotežen. Upoštevati je treba seveda Brexit in pa nove izzive, s katerimi se soočamo in eh, ravno zaradi tega menim, da smo dosegli dober rezultat. V začetku eh, maja sem že govorila o tem, kaj lahko pričakujemo. Eh, objavljen je bil večletni finančni okvir, imamo nov, pre, bolj preprost, ambiciozen proračun, več kot en bilijon evrov je eh, vreden in eh, kohezijska politika ostaja zelo pomembna naložbena eh, politika. To je najpomembnejši delež proračuna Evropske unije. Moj cilj je bil že od samega začetka naprej ta, da se zagotovi ustrezna porazdelitev sredstev kohezijske politike po regijah in po državah in to na čim bolj pošten način. Zato komisija predlaga proračun, ki se osredotoča na tiste, ki sredstva najbolj potrebujejo. Finančna sredstva bolj kot kadarkoli prej eh, pošiljamo v najrevnejše regije v državah članicah, pa tudi v tiste regije, kjer imamo visoko stopnjo brezposobnosti, v regije, eh, ki so deležne največ eh, beguncev in v regije, ki so deležne največjih stranskih učinkov zaradi globalizacije. Ti predlogi odražajo tudi mojo obljubo, da se ozredotočimo z naložbami tam, kjer je to eh, najbolj potrebno in to na preprost način s preprostim sistemom zagotavljanja eh, sredstev imamo eh, krajši posodobljeni eh, seznam ciljev. Zakaj posodobljen? Zato, ker smo se osredotočili na tiste prednostne naloge, s katerimi bomo zagotovili, da Evropska unija ostane konkurenčna in se lahko prilagodi na globalizacijo. Raziskave in razvoj, eh, industrijska prenova, boj proti podnebnim spremembam in nizkooglično gospodarstvo. Če želimo doseči te cilje, moramo zagotoviti ustrezno tematsko koncentracijo na nacionalni ravni. Eh, tako da bo dovolj fleksibilnosti, da države in regije izbirajo eh, najprimernejše naložbe. Imamo manj in pa širše politične cilje, to pomeni, da imamo več manevrskega prostora na ravni programov in s tem eh, več fleksibilnosti. Fleksibilnost je povečana tudi uh, v eh, okviru umestne revizije leta 2025 skupaj z državami članicami in regijami bomo, bomo lahko tako ocenili, kje je treba spremeniti programe za obdobje zadnjih dveh let. S tem bomo laže prilagajali programe. Naše izkušnje so namreč pokazale, da ne moremo predvideti, kaj se bo zgodilo čez pet ali pa deset ali pa čez eh, sedem let. Nismo pričakovali, naprimer, toliko sprememb v tem zadnjem obdobju glede na našo. Uh, naše stanje, našo geografijo, eh, našo celino. Zagotoviti moramo tudi hitrejše izvajanje, zato predlagamo, da se vrnemo k konceptu N plus 2. S tem bomo eh, hitreje izvajali programe in državljani bodo prej videli spremembe na terenu. Ta poskus približevanja terenu in državljanom eh, je koncept, na katerem smo gradili Osredotočamo se tudi na teritorijalno razsežnost kohezije in na ta način bomo še naprej jasno podpirali eh, trajnostni eh, razvoj, opolnomočiti želimo lokalno raven delovanja. Želimo tudi več doslednosti, imamo več eh, urbanih orodi. Po nizozemskem predsedstvu smo sprejeli to urbano agendo, ampak ta urodja so na nek način fragmentirana, lokalni akteri težko najdejo informacije o tem, kje lahko dobijo podporo. Zato predlagamo en sam okvir, evropsko urbano eh, pobudo, urpak, eh, inovativne rešitve za urbano področje in eh, urbani, eh, urbani razvojni okvir oziroma eh, mrežo mesta bodo imela več besede pri oblikovanju programov. Mislim, da bolje kot mi v Bruslju ali pa v Luksemburgu vedo, kaj potrebujejo državljani. Še ena ključna komponenta te teritorijalne razsežnosti je eh, sodelovanje med regijami. To je vedno eh, najbolj konkreten odraz našega evropskega projekta. Tudi tukaj smo še naprej zelo ambiciozni. Želimo, da je medregijsko sodelovanje horizontalna prioriteta, ki jo najdemo v vseh eh, političnih eh, ciljih. Ravno zato bo sodelovanje uh, olajšano. Drugič, uvedli smo specifična urodja, naprimer eh, medregijske naložbe in inovativne naložbe, da pomagamo regijam oziroma različnim državam, ki sodelujejo pri pametni specializaciji. Predlagamo tudi specifično uredbo za nov mehanizem za reševanje upravnih eh, in pravnih ovir na čezmejni ravni. Olajšati želimo čezmejne projekte in omogočiti na prostovoljni ravni, da se pravila ene države članice uporabljajo v sosednjih državah članicah, če uh, eh, akteri to želijo. Upam, da bo uh, to olajšalo življenje uh, vseh pri izvajanju čezmejnih uh, projektov. Če se seveda države članice strinjajo, da uporabijo en nabor pravil iz ene države. Kot vidite, gospe in gospodje, nam ti predlogi omogočajo, da smo ambiciozni in pragmatični. Če želimo uh, da naložbe eh, resnično kaj spremenijo na terenu, potem potrebujemo preproste sisteme izvajanja. Ta nov zakonodajni svežen bo to zagotovil, po mojem mnenju, in eh, zagotovim lahko, da smo na tem zelo trdo delali. Zahvaljujem se tako vam, kot tudi mojim službam za to. Na mesto ex ante pogojevanja imamo sedaj eh, tako eh, imenovane opolnomočevalne eh, pogoje, pogoji so za pol eh, manjši, eh, kriteriji pa so predvsem bolj otipljivi. Imamo celo vrsto poenostavitvenih eh, ukrepov, naprimer konec procesa imenovanja, nimamo več zapletenih pravil za dohodkovne projekte, velike projekte, imamo preproste možnosti za eh, izračun stroškov. Sveda moramo nadzirati eh, porabo teh eh, sredstev, državljanskih sredstev, zato predlagamo poenostavljanje postopke, ki so bliže nacionalnim postopkom. Predlagamo tudi bolj preprost sistem verifikacije, kar se tiče ocenjevanja tveganja in revizije. Sedaj imamo nacionalne revizorje, pa tudi lasne revizorje v komisiji, Obenem pa je treba izpostaviti seveda tudi delo računskega sodišča. Temu se želimo izogniti in želimo se uh, zanašati bolj na delo obstoječih organov, tako da uh, končni upravičenec do sredstev ni deležen več različnih uh, oblik nadzora. Manj se je treba ukvarjati s postopki, z upravnimi bremeni, s procesi, osredotočiti se moramo na rezultate in na zagotavljanje zaupanja. Želimo tudi, da so vsi uh, instrumenti, finančni instrumenti preprostejši. Sedaj imamo nepovratna sredstva in finančne instrumente v enem sklopu pravil. Uh, imamo uh, pravila za uh, sedem skladov, ki so pomanjša kot za trenutnih pet skladov. Predlagamo skupne določbe za uh, vrsto skladov, s tem bomo zagotovili bolj dosleden pristop k izvajanju, spremljanju in eh, nadzoru. S tem bomo tudi zmanjšali upravno eh, breme za uradne organe in upravičence. Zagotovili smo tudi nove načine poenostavljanja možnosti eh, uporabe novih instrumentov, bodi si obzori 2020, Erasmus ali pa Invest EU. E Poslanci in poslanke, to so glavni elementi novega zakonodajnega svežnja za kohezijsko politiko smo na zelo ambiciozni poti poenostavljanja in eh, fleksibilnosti. Na osnovi izkušenj iz preteklosti in na osnovi napak, ki smo jih naredili v preteklosti, obenem pa ohranjamo predvidljivo eh, strukturo eh, tega področja. Upam, da boste v parlamentu in v komisiji vodili konstruktiven dialog, tako da bomo lahko vse skupaj sprejeli še pravočasno predsednik Juncker in eh, jaz sama želiva končati pogajanja še pred uh, volitvami, ne zaradi volitev samih, ampak zato, ker želimo vse skupaj začeti izvajati uh, s 1. julijem 2020, tako da bi se oziroma 2021, tako da se izognemo zamudam če ne bomo začeli z izvajanjem 1. Eh, januarja 2021, bi to pomenilo, da bo več kot 100 tisoč programov v nevarnosti eh, in ne bodo nujno mogli razpolagati sredstvi Evropske unije. Hvala za vaše delo, zaupanje, podporo. Veselim se že vaših vprašanj in komentarjev. Hvala. Madame la commissaire, je vous. Gospa komisarka, najlepša hvala za te obrazložitve. Sedaj bomo začeli z razpravo. Besedo bomo najprej predali koordinatorjem. ELS, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Če dovolite, bi besedo predal tudi kolegu v tem prvem krogu, Janu Olbrihtu, sam bom pa podal nekaj uvodnih eh, besed. Hvala, gospa komisarka, da ste se nam danes pridružili. Držali ste se vaših obljub. 2. maja ste predstavili vse dosjeje eh, in nam omogočili, da hitreje delamo v parlamentu. Danes zjutraj smo na sej koordinatorjev odločili, da imenujemo vse poročevalce za vse te dosjeje še ta uh, mesec oziroma uh, naslednji mesec junija. To smo naredili že za uredbo uh, za skupne določbe. Imenovati želimo torej poročevalce, tako da bomo lahko čim prej začeli z delom in da bomo lahko prvo obravnavo teh dosejev končali še v tej fazi. Pripravili smo vse gradnike, Eh, kohezije, imeli smo vsemogovizijsko eh, poročilo in eh, veliko stvari najdemo tudi v informacijah, ki ste nam jih podali. Ampak na to naslednji dan se vedno vprašamo, kaj se je zgodilo, kaj smo dobili. Niste veliko govorili o denarju in naravno zato bi rad besedo predal kolegu Janu Olprihtu. Izvoli. Najlepša hvala. Sem tudi poročevalec za rešeni finančni okvir in uh, govorim tudi v uh, tem okviru. Nekaj zanimivega ste povedali o uh, sistemu izvajanja, ampak uh, o tem sistemu bomo govorili v odboru regiji v naslednjih mesecih. Pomembno je najti dober nov sistem. Na srečo ali pa na nesrečo, ne vem, je komisija spremenila proces. Komisija je začela s številkami. prej je bila govora o minus 7 odstotkov za kohezijsko politiko. Eh, na to pa smo dobili eh, informacije, da se bo kohezija v bistvu zmanjšala za minus 10 odstotkov eh, glede na konstantne cene 2018. Če gre za 10 odstotkov manj, želimo vedeti, kaj to pomeni, kakšne so posledice. Na to smo dobili informacije minus 46 odstotkov za kohezijski sklad to ni majhna številka. Če iz minus 10 gremo na minus 46, eh, to pomeni, da je treba druga sredstva v drugih skladih povečati. Čakamo na številke, torej čakali smo na številke. In pred dvema dnevoma smo eh, dobili informacije, priloga pri CPR je bila presenetljiva, zato ker bo eh, predmet glasovanja s kvalificirano večino. No, imamo številke za vsako državo članico, za nacionalne uvojnice pred dvemi, eh, dvema dnevoma smo začeli analizirati te številke in odkrili smo zanimive stvari. Minus uh, eh, 24, eh, minus 23 in tako naprej. Vprašanje je torej, kakšna je metoda, kako pridete do teh številk. To so moji komentarji, sedaj pa imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Glede na vaše informacije, glede na vašo analizo, me zanima, kakšno je eh, število tako imenovanih kohezijskih držav danes. Je to isto število oziroma ali bomo imeli manj v prihodnosti? A bo ena od držav spremenila status in postala nekohezijska država? Tako bi na nek način lahko pojasnili ta res eh, za 46 odstotkov. Drugič, kaj pa definicija manj razvitih regij? Razumem, da Eh, se uporablja 80 odstotkov BDP in 20 odstotkov drugih elementov. Na tem gradimo. Definicija manj razvitih se je torej spremenila. Definicija tranzicije pa se je tako tako eh, spremenila. Tranzicija je prešla iz 75 na 90 eh, odstotkov BDP in na to nad 100 odstotkov. Del nizozemske postaja tranzicijska k, tranzicijski del. Največji del Francije je tranzicijski del. In zato je odstotek manj razvitih eh, in odstotek tranzitnih, eh, tranzicijskih, se pravičujem, eh, spremenjen. Danes imamo konkretno število manj razvitih regij v Evropi. Kaj pa v prihodnosti? A bomo imeli isto število manj razvitih regij? Oziroma, a se je delež manj razvitih regij v primerjavi z ostalimi regijami spremenil. Če pravite, da bomo koalicijsko politiko eh, reševali zgolj eh, oziroma večinoma na ravni manj razvitih eh, regij, kaj imate pri tem v mislih? Kaj pomenijo manj razvite regije? Imamo 330 milijard za kohezijsko politiko. Uporabljam informacije komisije. Gre za tako imenovano tradicionalno politiko, ne pa za kohezijsko poglavje. 330 milijard za tradicionalno kohezijsko politiko, za tri sklade. Porazdelitev 330 pomeni, da bomo sedaj večinoma sredstva eh, namenjali manj razvitim, eh, tranzicijskim in eh, bolj razvitim. Kaj pa kohezijske države, kaj pa kohezijski sklad, kaj se s tem dogaja? Drugo vprašanje, kaj pa manj razvite. Eh, države v primerjavi s tranzicijskimi regijami in eh, bolj razvitimi regijami. A je teh 20 odstotkov dodatnih kriterijev popolnoma spremenilo situacijo. To je zelo pomembno. Na koncu imam še en komentar. Zdi se, kot da prihaja do spremembe politike. Ne kar se tiče izvajanja, ampak gre za spremembo politike glede na usmeritev te politike. A je to res? ali je res prišlo do spremembe ali pa je to izhodna strategija za zmanjšanje sredstev. Hvala. Najlepša hvala. Konstanc eh, Krel za socialiste. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, hvala lepa za vašo predstavitev. Začela bi z eh, nečim pozitivnim. Zelo mi je všeč, da Predlog komisije predvideva, da se lahko vse regije vključijo v programe kohezijske politike. Kolegice in kolegi, ni bilo vedno gotovo, da se bo to lahko zgodilo. Zato mislim, da je to pomemben signal. Kot parlament lahko ta signal zdaj posredujemo državljanom. Zelo mi je všeč, da bomo zagotovili več prožnosti za regije, kar zadeva prednostne naloge. Regije bodo zdaj imele več besede pri tem, katere prednostne naloge bodo izvajale in všeč mi je, da nadaljujemo s tem korakom, ki smo ga začeli v omnibusu torej da uvajamo poenostavitev in da zmanjšujemo birokracijo. Komisija je zdaj prevzela to štafetno palico in nadaljuje z delom na tem področju. To me veseli. Sama prihajam iz uh, urbanega območja in všeč mi je, da so mesta zdaj nekoliko bolj v, v spredju, kar zadeva uh, reševanje izzivov, s katerimi se soočamo in zdaj bomo imeli tudi več sredstev na voljo za to. Največji problem pri kohezijski politiki pa je naslednji. Gre za občuten res v proračunu. To sicer nima nič eh, veze z vami, gospod Krecu, ampak eh, gospod Oettinger je vse predstavil tako nejasno, in tako olepšano rekel, da gre pri kohezijski politiki samo za 7 odstotkov, ampak ne, veliko več je. Jan, tudi prehodne regije na nizozemskem bodo izgubile 20 ali morda celo 30 odstotkov strukturnih sredstev. Pri nekaterih državah članicah so resi torej res občutni. Mislim, da bi parlament včeraj v resoluciji o večletnem finančnem okviru lahko bil še strožji. Ampak dobro, to ni tisto, kar je najbolj pomembno. To ni največji problem vsebine predloga o kohezijski politiki. Imam dve vprašanji. Moja skupina in tudi jaz sama ne razumemo, zakaj je makroekonomsko pogojevanje del mm, uredbe o skupnih določbah. Če bomo s tem nadaljevali, lahko kar črtamo ovojnico za Italijo, zato ker je njihova zadožitev že tako ali tako previsoka. Mislim, da to ni smisel kohezijske politike. Zato me zanima, ali ste upoštevali izkušnje iz preteklosti. Za Grčijo smo pripravili poseben program, zato da so lahko vlagali strukturnimi skladi, zato da so se rešili iz krize. Poglejte, kaj se je zgodilo za Španijo in Portugalsko. Tam nismo bili uspešni, ko smo jih poskusili prisiliti v to makroekonomsko pogojevanje. In še drugo vprašanje, Parlament je precej zadržan. v zvezi s tem, da bi z kohezijskimi sredstvi podpirali strukturne reforme v državah članicah. Zato, ker sicer strogo tehnično gledano povezava obstaja, ampak v realnosti ne. Kohezijska politika ima drugačen namen od strukturnih reform. Ne vem, zakaj je zdaj to spet del kohezijske politike. In tretjič, s tem se navezujem na to, kar je povedal Jan. Lepo je, da imamo zdaj pregledne nacionalne ovojnice v prilogi o uredbi o skupnih določbah, imamo razširjeno berlinsko metodo, ampak eh, prvič bo zdaj to obravnavano v okviru te uredbe. Običajno smo to vedno obravnavali v okviru pogajanja o proračunu in čisto odkrito rečeno ne vem, ali je zdaj naša naloga, da preverjamo, kdo ima zdaj nekaj odstotkov več ali manj pri stopni zaposlenosti, stopni brezposelnosti mladih, zaposlenosti žensk in tako naprej. Obstaja nevarnost, da se bomo izgubili v številkah te številke pa so tako ali tako vedno stvar interpretacije strani voditeljev držav in vlad ter finančnih ministrov. Ne vem, ali je zdaj smiselno, da mi zdaj v parlamentu odločamo o porazdelitvi proračuna. To po mojem ni smiselno. In še zadnji komentar. Upam, da ne bo prišlo do tega, da bo razvoj podeželja trpel in da bo več denarja šlo v neposredne podpore za kmetijstvo. Kolegice in kolegi v odboru za kmetijstvo morajo imeti pred očmi razvoj podeželja. Zagotoviti moramo sredstva za to in Videli smo, da kjer eh, uspešno sodelujemo, lahko dosežemo dobre rezultate. Zanima me, ali lahko poveste kaj v zvezi s tem. Merci, te... Najlepša hvala, Konstance, za te komentarje. Kolegica Tomašič v imenu skupine EKR. Um, Najlepša hvala. Hvala tudi vam, gospa Krecu, da ste se nam pridružili ponovno. Zanima me, v kakšni meri lahko Evropska komisija pomaga državam, ki niso nabrali dovolj znanja in izkušenj, da bi se lahko prijavile za sredstva iz naslova Vzorje 2020 in eh, drugih podobnih sredstev. Glede na pomankanje sredstev v naslednjem programskem obdobju se bomo bolj osredotočali na sklade, ki se upravljajo centralno. Zanima me, kako lahko komisija pomaga tem najnovejšim članicam Evropske unije. Tukaj imam seveda v eh, mislih Hrvaško, ki se je pridružila eh, Evropske unije leta 2013. Zanima me, kako lahko komisija pomaga tem državam, da bi porabile več tovrstnih sredstev, glede na to, da eh, bo v primeru kohezije sklad zmanjšan za več kot 45 odstotkov. Hvala. Merci pour le groupe. Euh, Najlepša hvala. Matis van Miltenburg v imenu skupine Alde. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedoči, hvala, da ste tukaj, gospa komisarka, dva dni potem, ko ste predstavili predloge. Zadovoljen sem s tem, kar najdemo na mizi. Videli smo namreč, da boste ukrepili povezavo med evropskim semestrom in kohezijsko politiko. In skupina Alde je to podpirala. Podpirali smo tudi makroekonomske eh, pogoje, ki so ponovno v eh, besedilu to ste celo izboljšali, upoštevate eh, postopek ugotavljanja neravnovesja na makroekonomski ravni. Vse to kot skupina Alde pozdravljamo. Morda smo v manjšini, eh, upam, da v prihodnosti ne bomo v manjšini, zato ker menimo, da je to prava pot naprej. Enako velja za elemente kot je N plus 2, eh, hitrejše izvajanje in kot je že dejala gospa Krel, nova urbana pobuda. Dobro je, da nadaljujemo s tem, eh, s čimer smo začeli v urbani agendi. Enako velja za eh, nove inovativne naložbe med regijami, nove možnosti, da zagotavljamo dejansko evropsko dodano vrednost za podjetja, za raziskovalce, za uh, to skupnost, ki lahko na to tekmuje na globalni ravni. Ne gre zgolj za kohezijo znotraj Evrope, gre tudi za konkurenčnost na globalni ravni. In res me veseli, da se je ta ideja razširitve trenutnega eh, sistema Interreg eh, Europe eh, razširila, s tem bomo zagotovili dejanske naložbe v realno gospodarstvo in zagotovili to dodano vrednost. Imam pa še nekaj vprašanj, če dovolite pozvali smo namreč in to večkrat kot odbor regije, pa tudi eh, na eh, ravni plenarnega zasedanja, eh, da se povečajo sredstva za interreg. In tukaj vidim pri govornici za teritorijalno sodelovanje, da zmanjšujemo sredstva za precej odstotkov, minus 16,5 odstotkov za čezmejno sodelovanje, odvisno seveda tega, od tega, eh, kako zadeve izračunamo. Eh, kakšna je vaša logika pri tem? Predvidevam, da poskušate integrirati specifične instrumente v to, naprimer eh, instrument za predpristopno pomoč v eni uredbi. Ampak to pomeni, da se v tej uredbi pojavljajo tudi specifični cilji interreg. Naprimer, varnejša, bolj zavarovana Evropa. Ne smemo pozabiti, da je glavni namen evropskega teritorijalnega sodelovanja iti onkraj meja, tako med eh, evropskimi državami članicami, kot tudi eh, med Evropsko unijo in tretjimi državami. Ne gre za eh, policijski nadzor na mejah. Zanima me, kak ste, kakšne projekte boste financirali glede na ta novi cilj Interreg za varno, bolj zavarovano Evropo. Mislim, da to ne bi smeli nujno porabiti za več eh, ograj na zunanjih mejah. Na to eh, rezerva eh, za uspešnost po prvi analizi vidimo, da tega očitno ne bo še v novem obdobju. Kakšni so razlogi za to? Sploh glede na to, da nimamo še pravih izkušenj o tem, letos še moramo namreč analizirati, kako dodeljevati to rezervo za uspešnost v okviru trenutnih ured in določb. Kakšna je vaša ocena, glede na to, da še ne vemo, kakšno je stanje, eh, ta sistem mečete v koš. Na to nadzor, upravljanje in eh, revizijski nadzor komisija poskuša poenostaviti zadeve, to me veseli želite razlikovati med revizijami in verifikacijami. Zanima pa me, kako bo to v praksi eh, izvedeno. Kdo bo, na primer, ocenil, da ste lahko deležni tistega lahkega, lažjega režima pri verifikaciji oziroma pri revizijah? Bo to komisija? Eh, bo vse odvisno od eh, skupne vsote sredstev pri programu, od posamezne države članice, a se boste uprli na izkušnje v zadnjih nekaj letih. Resnično bi želel kaj več slišati o tem. Načeloma sem zelo zadovoljen s temi predlogi, mislim, da namreč posodabljajo našo kohezijsko politiko. Kot sem dejal, so evolucija, ne pa revolucija in mislim, da je to pomembno. Če bomo začeli z revolucijo, našim državljanom, našim podjetjem ne bomo omogočili, da izkoristijo kohezijsko politiko in da začnejo eh, izvajati projekte takoj od začetka leta 2021 naprej. Gre namreč za Evropo, ki mora zagotavljati rezultate na terenu. Hvala. Beaucoup, Matis, te... Najlepša hvala, Matis, za te komentarje. Monika Vana v imenu zelenih. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospa komisarka, da ste tukaj in da govorite o tem predlogu, ki ste ga podali pred par dnevi. Začela bom z nečim pozitivnim sicer morda iz drugih razlogov kot gospod eh, Van Miltenburg. Eh, mi kot zeleni smo proti pogojevanju, smo tudi proti SRSB. To so elementi, ki jim nasprotujemo v predlogu, ampak eh, čisto odkrito vam povem, da bi lahko zadeva bila slabša, kajte imamo veliko težav, izzivov, brexit, izzivi kot so podnebje, socialna vključenost in tudi integracije. Veliko je tudi težav na področju kohezijske politike in gledano z tega vidika je to dober predlog in dobra osnova za razpravo z Evropskim parlamentom, še posebej z odborom regij. Začela bom z pozitivnimi elementi. Zeleni smo se dolgo borili za nekaj, kar je zdaj moč najti v tem predlogu. In sicer krepitev porabe za podnebje. To vprašanje in cilj 25 odstotkov je dober korak naprej. Lahko bi šli še dlje, seveda mi skozi zeleni smo se borili za več, ampak vseeno to je dober korak naprej in to cenimo. Zdaj bomo imeli tudi daljši in boljši negativni seznam, torej zakaj ni dovoljeno uporabljati sredstev iz kohezijskih skladov. Zaenkrat je bila omenjena samo jedrska energija, ampak zdaj bomo imeli daljši seznam slabih naložb, naprimer letališča, odlagališča, fosilna goriva in tako naprej. Tudi to je dober korak naprej. In če sem čisto odkrita, Ključ za porazdelitev bo zdaj širši in to nam je zelenim zelo všeč. Dolgo smo se borili za to, da bi uporabili koncept, ki jemlje upoštev še kaj drugega kot samo BDP. Da bi še upoštevali kaj drugega pri delitvi sredstev. Zaposlenost mladih, prilagajanje podnebju, izobraževanje, begunci, ukrepi za vključevanje in tako naprej. Z vidika vsebine je to zelo dobro za kakovost porabe kohezijskih sredstev. In seveda vse regije so še vedno upravičene, tudi to je dobro. In načelo partnerstva je spet v predlogu in tudi to je dobro. Zelani smo bili zelo zaskrbljeni, ko smo prejšnji teden v časopisih zasledili, da bo načelo partnerstva vključevalo obvezo, da je treba upoštevati lokalne in regionalne deležnike v vsakem koraku pri izvajanju kohezijske politike in kohezijskih skladov. To je bil za nas velik korak naprej. No, v različici, ki je bila v časopisih, tega ni bilo. Zato smo vam takoj poslali sporočilo, vam in drugim kolegicam in kolegom iz komisije in zato smo zdaj zelo zadovoljni, da je spet mogoče najti to načelo o partnerstvu. Ampak nekaj pogrešamo, kar se nam zdi zelo, zelo pomembno, gre za horizontalna načela v členih. Naprimer, enakost med spoloma, nediskriminacija, trajnostni razvoj, tega več ni. Zadeva je razdeljena v različne dele predloga, gre za naprimer v pogoje za izvajanje projektov in tako naprej. Po našem mnenju gre za oslabitev horizontalnih načel in moje vprašanje za vas je, kako boste vi zagotovili, da bodo horizontalna načela kot so enakost med spoloma, trajnostni razvoj in nediskriminacija ostali trdni in močni zato ker tega zdaj ni v členih, ampak samo v uvodnih navedbah. Če poenostavim, zakaj ste izbrisali ta načela v členih? A gre za poenostavitev? Če je tako, potem gre za spremembo politike, po našem mnenju. Gre za oslabitev zelo pomembne politike. Moje vprašanje je torej, zakaj je do tega prišlo in kako boste poskrbeli, da se bodo ta horizontalna načela izvajala. In še moje drugo vprašanje. To sicer ni povezano z uredbo o skupnih določbah, ampak z kohezijskimi skladi. 6. junija na tiskovni konferenci ste povedali, da obstaja predlog za naložbe v EU, Invest EU. Govorili ste tudi o Junkerjevem načrtu in v odboru smo se borili za to, da bi v omnibusu izbrisali možnost, da se prenese denar iz strukturnih skladov v Junkerjev sklad. Zanima me torej, ali lahko poskrbite, da ta možnost, o kateri govori gospod Katajnen, ostane strogo omejena in tudi prostovoljna za države članice. Mi smo kritični do tega. Omni bo zadeva sicer nekaj drugega, ampak morda bi lahko kaj povedali o tem, kaj ti za razpravo o kohezijski politiki je to zelo pomembno za nas kot evropske poslance. Merci, Monika, Najlepša hvala, Monika, za te zelo celovite komentarje. Dimitris pa pa Dimulis v imenu skupine Guje. Hvala lepa naslednje vprašanje imam za vas. Cenim vaša prizadevanja. Okvir je bil tesen, ampak v tem tesnem okviru ste našli dobro ravnotežje. Dobro vem, da v komisiji obstajajo fanatični nasprotniki kohezijske politike. Vsako priložnost, in Brexit je ena od teh priložnosti, poskusijo izkoristiti zato, da bi krčili to politiko. Začel bom z negativnimi vidiki, gospa komisarka. Kategorično smo, moja skupina in jaz, pa tudi večina parlamenta, proti krčenju sredstev v novem večletnem finančnem okviru za mm, kohezijska sredstva. Po našem mnenju gre za veliko napako, če bi tukaj zmanjšali proračun. Ne želimo pasti v past, ki so nam jo nastavili. Kaj ti države se že prepirajo med seboj. Države na jugu se prepirajo z državami na vzhodu o tem, kako naj bi si zdaj razdelili ta manjši kolač. Če se želimo izogniti temu sporu, bi bilo dobro, da parlament ostane pri trenutnem stališču, da na področju kohezijske politike ne bo prišlo do krčen, celo nasprotno. Sredstva bi morali še okrepiti. In še drugi negativni vidik, o tem je govorila gospa Krel, pa tudi gospa Vana. Namreč ustrajate pri logiki makroekonomskega pogojevanja. To ni samo proti besedam ki jih parlament vedno znova ponavlja, tudi odbor regij je tega mnenja, ampak to je tudi proti logiki, to je proti našim izkušnjam. Pred nekaj leti se je komisija pripravljala na to, da bo skrčila kohezijska sredstva za Portugalsko in Španijo. In govorili so o makroekonomskem pogojevanju. Na koncu tega vendarle niso storili. Ampak, kasneje se je tudi izkazalo, da so krčenja in rezi napačna politika. To se je izkazalo tudi v moji državi, v Grčiji. Tako je da so določeni izredni ukrepi pripeljali do pozitivnih posledic. Komisija je poskrbela, da se je Grčiji pomagalo in Grčija je bila potem sprejela več sredstev. Zato mislim, da ne smemo biti tako dogmatični. Potrebujemo zdrav razum in tudi nekaj več prožnosti. Zdaj pa še pozitivni elementi. Mislim, da je naprimer pozitivno naslednje. Kar zadeva berlinski sistem ali ključ za porazdelitev, tukaj smo uvedli nekaj sprememb in to je dobro. Drugi kolegice in kolegi so to že omenili. Ne bo se upošteval samo BDP, ampak tudi druga merila. Države, v katerih je veliko brezposelnih mladih ali države, ki so pod pritiskom zaradi podnebnih migrantov ali podnebnih sprememb, države, ki so pod pritiskom zaradi imigrantov, beguncev, te države bodo lahko prejele več sredstev, ker imajo pač večje potrebe. To je pozitivno in to podpiramo. V nobenem primeru ne smemo imeti nacionalne in egoistične logike tukaj. Prav tako je pozitivno, da poskušate poenostaviti postopke vseeno pa ohranjamo potreben nadzor. Evropske institucije, vlade in regije so lahko zdaj prepričane, da bo denar namenjen kohezijski politiki res prišel tja, kamor je treba. Obstajajo primeri, ko se to ni zgodilo, ko so sredstva šla drugam. Zdaj pa še nekaj specifičnih komentarjev, kar zadeva tehnično pomoč. Pozdravljamo pavšalne stopnje, ampak po našem mnenju ni zdaj dobro, da imamo odstotno stopnjo v višini 2,5. Mislim, da bi potrebovali 4 odstotke, kajti veliko je držav, ki potrebujejo tehnično pomoč to so nove države članice, naprimer, pomoč potrebujejo zato, da lahko sredstva produktivno mobilizirajo. Ostati bi morali pri 4 odstotkih, 2,5 je premalo. Drugič, ne strinjam se z spremembo N plus 3 v N plus 2. Realnost kaže, da to ne pripelje do hitrejšega izvajanja. Zato smo želeli ostati pri n plus 3. V realnem življenju želimo stvari izboljšati in ne smemo spreminjati tistih pravil, ki so bila upeljana zato, ker so odražala realnost. Mislim, da bi se morala uredba o skupnih določbah razširiti tudi na Evropski sklad za razvoj podeželja. Ne strinjam pa se z rezi na področju interrega. Mislim, da bi morali pri interregu zagotoviti več sredstev, ne manj. To je nujen instrument, če želimo doseči še en cilj Evropske unije, namreč v naslednjih letih in desetletjih se naj bi Evropska unija razširila na Zahodni Balkan. Interreg bi nam pri tem lahko pomagal. Hvala. Lepša hvala, gospa komisarka. Videli ste, da je vprašanj veliko, da so ta vprašanja izjemno natančna in kažejo zanimanje, hkrati pa tudi zaskrbljenost. In prosil bi vas, da najprej odgovorite koordinatorjem, potem pa bomo imeli drug krok, drugi krok vprašanj eh, za poslanci, ki so prosili za besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej hvala lepa za vaša vprašanja, komentarje in zamisli. To je zame zelo korisno, kajti vi politiko poznate, poznate težave in veste, o čem govorite. Gospa Vana je dejala, da bi zadeve lahko bile slabše. Hvala. Eno leto smo delali na tem, uhajan, vtisk je bilo veliko na različnih stopnjah, Na to se ne smemo zanašati. Mislim, da smo pripravili 20 ali 25 scenarijev. In mislim, da smo zdaj predstavili najbolj realističen in ambiciozen predlog v okviru možnosti, ki smo jih imeli glede na to, kakšno je bilo naše izhodišče pred letom dni. Na začetku so nekateri govorili, da naj bi kohezijsko politiko skrčili tudi za 50 odstotkov. Dobro, veste, da vsi ne bomo zadovoljni, tako pač je, ampak mislim, da smo predstavili najboljši možen rezultat. Ostati moramo realistični. Prilagoditi smo želeli berlinsko formulo, prepričati smo želeli izgube in jih omejiti, če je le mogoče. Naš scenarij je bil od minus 45 do plus 45. Dobičke in izgube smo želeli omejiti v tem pasu. Poskusila bom biti čim bolj natančna, najprej, kar zadeva kategorijo regij, gospod Olbricht je to omenil. Število držav upravičenih do kohezijskih skladov ostaja enako, regije z poprečnim BDP pod 70 odstotkov, tukaj ni sprememb. Prav tako smo v tem programskem obdobju zagotovili več posvečanja manj razvitim regijam, To je velik dosežek. 75 odstotkov 374 milijard bo šel manj razvitim regijam. Skoraj 25 milijonov evropejcev živi v teh regijah. Pričakujemo, da se bo število ljudi sicer zmanjšalo v prihodnosti, ampak to ne pomeni, da bo manj denarja za te regije. Ne strinjam se s tem, da se spreminja politika, kaj te berlinsko politiko uporabljamo že od leta 1999. Za programsko obdobje 2000-2006, 2007-2014, 2014-2020 in tudi zdaj. Vendar Če bi uporabili staro berlinsko formulo, bi bile izgube še večje. Zato smo uvedli to dodatno merilo, torej da BDP na prebivalca ni vedno najpomembnejše merilo in uvedli smo tudi kazalnike, ki so ključni za posamezne države in regije. Presposobnost, podnebne spremembe in migracije. Gre za spodbudo za prebivalstvo. Prvič v, večletni, v večletnem finančnem okviru imamo tak pristop. V Nemčiji obstajajo regije in mesta, kjer se je število prebivalcev podvojilo. Tudi če vidite ničlo na papirju, dejansko ne gre za ničlo, kajti ker se je število prebivalcev podvojilo, nekatere regije izgubljajo 50 odstotkov. Mislim, da bi morali vse to upoštevati. Kar zadeva reze, strinjam se z vami, po naši oceni so rezi, gledano realno, minus 10 odstotkov. Seveda pa je odvisno od tega, kako zadeve računamo. Z brexitom, brez brexita, trenutne cene, konstantne cene, z inflacijo, brez inflacije, ampak realno je res v višini minus 10 odstotkov. še naprej bi se morali posvečati revnim državam in regijam. V našem predlogu se bomo še bolj posvečali najrevnejšim regijam in državam kot v trenutnem predlogu. Porazdelitev sredstev odraža razvoj razlik v Evropi. Kohezijska politika je zastavljena tako, da se podpora zmanjša v tistih regijah, ki jim gre na boljše. Regije, ki začnejo zaostajati, pa dobijo več. Kohezijski sklad. To je bilo še eno vprašanje gospoda Olbrihta. Kohezija zagotavlja sredstva za to, da pomaga pri razvoju na področju okolja in infrastrukture. Kohezijski sklad, kakor veste, je bil namenjen tistim državam članicam, ki so se pridružile leta 2004. Potrebe na področju infrastrukture, še posebej kar zadeva čiščenje vode, železnice, ceste in tako naprej, potrebe na teh področjih so bile zelo visoke. Kohezijski sklad je bil okrepljen zato, da bi pač pomagali pri razvoju na teh področjih, ampak eh, naložbe od leta 2004 so prinesle veliko rezultatov. Države članice se zdaj v naložbah posvečajo bolj prihodnosti tudi v državah, kot sta Poljska in Mačarska. Zdaj se posvečajo raziskavam, inovacijam, izobraževanju, obnovljivim virom energije, učinkoviti rabi energije in tako naprej. Kohezijska politika, kohezijska sredstva se zdaj vračajo nazaj v normalo, v skladu z metodo. Ampak pri socialnem skladu pa je potreb več. Na področju infrastrukture in okolja je potreb manj. Zato smo kohezijska sredstva zmanjšali, povečali pa smo e RDF in socialni sklad. Hvala Konstance, hvala gospa Krel za vaše komentarje makroekonomsko pogojevanje, nekaj želim povedati v zvezi s tem. Vem, da so mnenja v parlamentu različna v zvezi s tem, ampak mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo ta ukrep za spodbujanje dobrega gospodarskega upravljanja. Makroekonomsko pogojevanje je primerno za to. Vi ste dali primer Italije. Nisem prepričana, da bi Italija pripravila seznam sanitarnih potreb ali potreb na področju prenove infrastrukture, če ne bi bilo tega pogojevanja. To velja tudi za druge države, mimo grede. Makroekonomsko pogojevanje je pomembno orodje za to, da poskrbimo, da naše naložbe dosežejo cilj in da ne zapravljamo časa. Mislim, da nismo tako strogi. V obdobju 2014-2020 smo veliko dosegli s pomočjo makroekonomskega pogojevanja. Sankcije so zdaj vezane z zavezami in splačili. In pri komisiji je naša naloga ta, da poskrbimo, da se bodo sredstva še naprej porabljala tako, kot je treba. Ampak, eh, seveda, če svoje delo upravljamo tako, kot je treba, sankcij ne bomo nikoli uporabili. Ampak razumem vaše pomisleke, tudi vi želite, da se denar vlaga v zdravo okolje, zato da naložbe dosežejo čim večji učinek. Sodelovanje, proračun se je nekoliko zmanjšal, ampak eh, vse skupaj smo stabilizirali čezmejno, meddržavno in medregijsko. Olajšali smo izvajanje programov, mislim, da je to nekaj novega in to je zelo pomembno. Vse regije lahko zdaj sodelujejo pri vseh petih prednostnih nalogah in s katerokoli regijo, ne glede na to, kje ta regija je. ne gre za zmanjšanje, ampak eh, teritorijalno sodelovanje je nekaj, kar mi je zelo pri srcu in povem vam lahko, da bomo s tem nadaljevali. Rezerva za uspešnost. Po 2020 bomo še bolj ciljno usmerjeni. Ne bo šlo samo za 6 odstotkov, ampak tudi za preostale obveznosti. Za leto 2026, 2027. Za obdobje 2014-2020 je bila ta rezerva avtomatična in ni upoštevala ne zadnjih priporočil za posamezne države, niti širšega socialno-ekonomskega konteksta. Mislim, da je bil pravi čas, da se odpravi ta togost. Imamo nov sistem spodbud po drugi strani pa poudarjamo strateško usmeritev pregleda uspešnosti, kar zadeva revizije, poročanje, sporočanje in tako naprej. V naslednjem obdobju bo ta okvir uspešnosti pokrival vse kazalnike glede doseganja rezultatov za vse programe. Kakor sem dejala, sem v vseh državah članicah, ki jih obiščem, razočarana, zato ker ljudje ne želijo črpati naših sredstev zaradi pretiranega nadzora. Zdaj imamo nacionalne revizije, komisijske revizije in revizije računskega sodišča. Kazalniki uspešnosti, tako imenovani mejniki, kakor pravite vi, bodo postavljeni za konec leta 2024. In doseganje teh mejnikov se bo upoštevalo pri vmesnem pregledu, rezerva iz 2014-2020 eh, se ne bo potem več nadaljevala. V mestnem pregledu bomo zadeve prilagodili in v obdobju izvajanja bomo preučili možnost povečanja prožnosti tega programa. Upoštevali pa bomo seveda nove izzive, kot so naprimer izvajanje evropskih programov, zato da bi dodelitve za 20, 26, 20, 27 ustrezno prilagodili. Goljofij ne bom trpela, to želim jasno in glasno povedati. Vendar želim pa, da bi bilo programiranje uporabnikom prijazno. In če le mogoče želim uvesti enotno revizijo. Ampak ne na samodejen način, kaj ti tako ne gre. Še posebej pri velikih programih, kjer se izvajajo veliki projekti z velikimi proračuni. To pač ni mogoče. Horizontalno načelo, gospa Vana, enakost med spoloma je zelo pomembna, nediskriminacija, partnerstvo in tako naprej. Horizontalna načela, kot sta enakost med spoloma in nediskriminacija, so zdaj mnogo bolj um, vključena v nov zakonodajni svežen. Po mojem mnenju ni pomembno, ali je to omenjeno ali ne. To je jasno samo po sebi tudi v pravnem redu skupnosti je to zapisano, imamo tudi listino o temeljnih pravicah, tako da tukaj ne vidim problemov, seveda bomo zadeve natančno spremljali. Dobro pa je, da je to zdaj omenjeno na začetku uredbe in to je zdaj obvezujoče. Oblasti, ki izvajo programiranje, morajo to upoštevati. Poznate načelo partnerstva, imamo tudi načelo nediskriminacije in enakosti med spoloma, v programiranju, v fazi izbire projektov in tudi v kasnejših fazah vse to velja in po našem mnenju je tako najbolje zagotoviti, da se zadeva izvaja v praksi, ne samo na papirju. Seveda pa so to zelo pomembna načela. nekaj vprašanj v zvezi s prednostnimi nalogami. Gospa Vana, največji del sredstev iz ovojnice 374 eh, milijonov gre za pametno Evropo in bolj zeleno Evropo. Mislim, da je to zelo pomembno povedati. In EU Invest oziroma Invest EU Podpredsednik Katajnen je dejal, da bo ta predlog podal v maja, ampak to naj bi bilo prostovoljno. Meja pa je 5 odstotkov. Države članice lahko uporabijo 5 odstotkov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja za naložbe v Invest EU. Gospod Papa Dimulis. Seveda, nihče se ne strinja s krčenjem, ampak takšno je pač življenje. Pri Grčiji veste, da smo sprejeli izredne ukrepe. Grčija je zdaj lahko ponosna, kajti prvi ste poskrbeli za ustrezno absorpcijo v obdobju 2014-2020 zahvaljujoč delu odbora regij, sveta in tudi nas. Vi ste prvi, kar zadeva porabo denarja za obdobje 2014-2020. Mislim, da imate prav. Prav imate v tem primeru, pa tudi v primeru Španije in Portugalske. Vse to kaže, da moramo biti prožni, kakor sem dejala na začetku. Pri nepričakovanih situacijah moramo biti pripravljeni na hitro odzivanje prav tako smo imeli primer Caterpillar v Franciji, zato mislim, da moramo biti pripravljeni pomagati. Berlinski sistem, to temelji na BDP na prebivalca in če se držimo samo berlinskega sistema, Lahko vidite, da bi bile vrzeli večje in rezultati bi bili slabši. Zato smo uvedli dodatne kazalnike. Tudi v bogatih državah imamo omejena območja revščine in 80 odstotkov temelji na BDP na prebivalca in to smo prilagodili z izobraževanjem, razposlenostjo mladih in podnebnimi spremembami. Zaradi tega imamo zdaj to možnost, da smo zmanjšali izgube in dobičke. Torej, omejili smo te prevelike dobičke in prevelike izgube. Hvala lepa. Uh, mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Najlepša hvala, da ste odgovorili vsem koordinatorjem. Kot običajno eh, imamo težave z časom, kajti 15 kolegov je prosilo za besedo. Torej eh, vas prosim, Da, če želite, da komisarka odgovori na vaše vprašanje, da ste kratki in sicer tako kratki, kolikor je to le mogoče. Najbolje bi bilo, če bi se lahko sredotočili na minuto, minuto in pol. In z velikim veseljem dajem besedo kolego iz odbora za proračun in to je kolega Fernandeš. Najlepša hvala, zahvaljujem se komisarki, imam vprašanje ki je krati tudi provokacija. Ali boste ohranili ime kohezijska politika? Kaj ti ta politika ni kohezijska politika? Znižati sredstva za 45 odstotkov to pomeni uničiti kohezijsko politiko. Vsi vemo, da je kohezijski sklad namenjen najrevnejšim državam in sami ste dejali, da ta sklad dobro deluje. Če dobro deluje, bomo znižali sredstva za ta sklad za 45 odstotkov. Če boste uporabljali iste kriterije, potem eh, bodo rezultati povsem drugačni po tem resu. In uh, govoriti moram v imenu svoje države. In eno je, ko predstavite nacionalne ovojnice, drugo pa, kaj, kako to vpliva na javno razpravo. In vsak izmed nas bo pogledal ovojnico, ki jo bo prijela njegova država. Kaj pa Luksemburg, Avstrija, Nizozemska, Belgija, Danska? Ali so to revne države. Kaj ti tam rezov ne bo? In če si ogledate in naštev bom imena držav eh, Mačarsko, Litvo, Estonijo, Češko republiko, Polsko, Slovaško, eh, Latvijo, Portugalsko in Slovenijo. Ali so to bogate države? Kaj ti tem državam boste odzeli med 7 do 24 odstotkov sredstev? Torej, kje je tu sorazmernost? In seveda gre tukaj za resen problem. Če znižujete sredstva tistim, ki so najrevnejši, če bo res znažal 45 odstotkov, lahko obdržite vse kriterije, ki jih imate, ampak rezultat ne bo dober. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa. Colega Ruiz. Cumprimentá-la e, naturalmente, fazer breves reflexões, muito breves. E... Dobro dan, gospa komisarka. Čisto na kratko, velika večina vprašanj je bila namreč že zastavljenih. Naj izpostavim pozitivne vidike v tem predlogu. Najprej tematska koncentracija ciljev, potem poenostavitev postopkov, večja prožnost. Vendar pa, in tega se dobro zavedamo vsi, obstajajo tudi negativni vidiki. Na drugih področjih eh, namreč, eh, je namreč podlagano povišanje proračuna. Torej, res v kohezijski politiki eh, je bila politična odločitev. Torej, gospa komisarka, vam bi rad zastavil zelo preprosto vprašanje. Obžalujem ta res. Globoko ga obžalujem. Gre za res v eh, politiki, ki je tukaj zato, eh, da bi izravnala razvojne razlike, eh, da bi zmanjšala neenakost in kot portugalec moram reči, da ne vem, kako naj to razložimo v svoji domovini gre za kohezijsko politiko. Ne vem, kako naj razložim to novo kohezijsko politiko. Leta in leta smo zagovarjali to kohezijsko politiko. In Portugalska je država, ki je relativno revna, še prav posebej revna regija, iz katere prihajam. Kako naj torej na portugalskem razložim to kohezijsko politiko z tako velikimi rezi v moji državi? medtem ko bo prišlo celo do povečanja sredstev ali pa do nobenih rezov v veliko bogatejših državah. Kolega Žujo. Ja, hvala lepa, gospa komisarka. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Kratek bom, kajti veliko kolegov je že izpostavilo različne točke. Seveda, eh, predlogi niso popolni, predstavili ste jih pred nekaj dnevi Eh, potrebno jih bo še analizirati, ampak mislim, da je komisija podala nekaj pogumnih predlogov. In kar nekaj eh, predlogov eh, se opira na poročilo o regionalni politiki, ki smo ga izglasovali pred nekaj tedni tukaj na plenarnem zasedanju. Še prav posebej bi rad pozdravil razširitev kategorije regij v prehodu tukaj gre za novo organizacijo, za novo arhitekturo. In mislim, da nam bo ta omogočila, da lažje zajamemo eh, regije, ki so v obdobju stagnacije, eh, katerim eh, grozi, da bodo nazadovale. In mislim, da je to zelo pomembno. Ker moram biti kratek, bom čisto na kratko omenil samo še eno temo na evropske regije eh, bo eh, močno vplival Brexit. Eh, tukaj govorim predvsem o nekaterih francoskih regijah in seveda o irskih regijah. Ali predvidevate posebna določila za te regije, ki bodo k malu mejne regije? Hvala lepa. Ker se ne držite časa za govor, kolegi ne bodo dobili besede. Kaj ti? Na koncu bomo morali dati besedo še komisarki in zato sem zaključil seznam govorcev. Kolega Vok. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so kolegi dejali, je glavni problem eh, proračun za kohezijsko eh, politiko in eh, prepričan sem, da bo ta parlament eh, skušal eh, črtati nekaj rezov, ki so bili predlagani. Videli smo, da če si ogledamo situacijo po posameznih držav članicah, so rezi predvsej veliki, seveda Združenega kraljestva sploh več ne bo, tako da za nas gre za 100 odstotni rez. Bili smo koristniki strukturnih skladov v preteklosti. Eh, mislim, da je komisija dobro upravila svoje delo, ko je predstavila ta predlog. Mislim, da imamo dobro pogajalsko osnovo za, prihodnja, za prihodnje mesece. Pozdravljam tudi dejstvo, da eh, so vključene vse regije, zato se je ta parlament nenehno boril. Mislim, Da je dobro tudi, da je zagotovljena večja prožnost. Kot poročevalec za vpliv eh, skladov na Severno Irsko, še prav posebej mm, pozdravljam dejstvo, da ste predlagali podaljšanje eh, mirovnega eh, programa. In uh, vemo, kako zelo pomembno je financiranje, kajti pred nedavnim uh, je naša delegacija obiskala to območje. Upam, da bo to podprla tudi vlada Združenega kraljestva. Podpiram tudi pozive k poenostavitvi. Pozdravljam tudi enotno revizijo. Sem podpredsednik eh, odbora za proračunski nadzor in zmere sem se zauzemal za to, da sredstva ustrezno uporabljamo, hkrati pa tudi učinkovito. Vsekakor potrebujemo sistem enotne revizije. In samo še končno vprašanje, eh, ki se nanaša na Interreg. Zdi se, da se predlogi osredotočajo na sodelovanje med državami članicami, ki imajo kopenske meje ali je to edini namen interega v prihodnosti ali pa bo še zmeraj mogoče tudi za države z pomorskimi mejami, da sodelujejo v teh programih. Merci beaucoup. Hvala lepa. Martina Anderson. Uh, thank you, thank you, commissioner, for being here. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes tukaj in eh, še prav posebej bi rada pozdravila eh, vaše besede na tiskovni konferenci eh, v zvezi eh, z financiranjem za program za vzpostavljanje miru na Severnem Irskem. Jaz sem bila tudi članica misije in sami smo lahko videli, kako financiranje iz kohezijske politike in za mir prispeva k razvoju teh regij. Eh, šli smo če, tudi čez eh, most eh, miru in to je pomemben simbol in v imenu prebivalce Severne Irske bi se vam rada zahvalila. Zahvalila za to, da boste ta sredstva zagotavljali tudi po brexitu, kajti številni prebivalci Severne Irske so zaskrbljeni zaradi. Eh, mirovnega eh, procesa, dala vam bom besedilo eh, mirovnega sporazuma z velikodnočnega petka. Kaj včasih ljudje pozabijo, kaj je v tem zapisano. Gre za globoko zaskrbljenost. In tisti, ki so obiskali to regijo, so lahko prisluhnili ljudem, ki imajo občutek, da bo cunami, ki ga seboj prinaša Brexit, izbrisal 20 let mirovnih prizadevanj. Ampak ta parlament lahko eh, veliko stori in eh, ljudje eh, mu bodo prisluhnili, kaj ti želijo si zaščito po Brexitu. Lahko bi govorila tudi o makroekonomskem pogojevanju, o načelu partnerstva in tako naprej, ampak žal nimamo dovolj časa. Hvala. Euh. Hvala lepa, Martina kolega Rop iz skupine Zelenih je prosil za besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospa komisarka, da ste eh, prišli k nam. Eh, rad bi privrčeval čas, eh, torej ne bom ponavljal tega, kar so povedali že drugi kolegi. Rad bi le izrazil, svoje presenečenje, kajti pred dvema mesecema je predsednik komisije na plenarnem zasedanju dejal, da se komisija nikoli ne bo strinjala z rezi kohezijske politike. Sedaj pa so vaši eh, predlogi eh, povsem nasprotni. Presenečen sem, da skuša Evropska komisija rešiti vse nove probleme na račun kohezijske politike. Če eh, želimo nove naloge, nove pristojnosti, potem potrebujemo sveža sredstva. Če še vedno nismo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili v preteklosti, potem moramo zagotoviti tudi sredstva za te stare naloge, kajti drugače bodo problemi postali še akutnejši kot v preteklosti. Čudno se mi zdi, da znižanje sredstev eh, kohezijske politike, da se to odraža predvsem eh, na državah v prehodu, kar pomeni, da so te obsojene, da se vrnejo v kategorijo revnih držav. V eh, našem odboru smo že velikokrat razpravljali o tem, da je v teh državah v prehodu nastala stagnacija, da je prišlo do zamrznitve, kar je tudi normalno kajti eh, razvoj se je osredotočal predvsem eh, na eh, podporo rasti. Torej, proračun moramo postopno znižati, če to že želimo storiti, ne pa da izvajamo tako radikalne reze. Potem znižajmo stroške povsod koordinatorji so predstavljali politična stališča za vse skupine. Torej prosim, da ostali govorci neposredno zastavite vprašanja komisarki. Kolega Bogovič. Eh, hvala. Eh, težko delo ste imeli, osredotočam eh, se pa na vprašanje, ki mislim, da je ostalo odprto in me zelo skrbi. Pri novih kriterijih ni kriterija migracije ljudi znotraj regije, med regijami in iz revnih regij v bogate regije. Veliko teh držav, ki so dvignile BDP, so žal zgubile tudi do 10% prebivalstva v tem času, ko se je ta BDP dvignil. Procent na leto nekatere države zgubljajo. In mislim, da povsem manjka ta kriterij in to rešujemo tudi s kohezijskim skladom, da povezljivost in da to naredimo. Problem, ki ga tu nakazujete in kažete s prstom proti programu razvoja podeželja, enake skoraj vzhode bo deležen kot kohezijski sklad. Zato mislim, da smo povsem zgrešili v tej kohezijski politiki, ravno na tem področju in bomo imeli za posledico depopulizacijo podeželja in eh, selitev ljudi v bogate regije migracije in podpiram integracijo migracij tistih ki pridejo z drugih kontinentov pozabljamo pa na to da se v evropi dogajajo velike migracije ki nam bodo delale velike probleme in bodo lahko v nadaljevanju bistveno dražje za reševanje kot so to s pametnimi vasmi kar sam počnem poskušam to rešiti naslavljam ta problem in eh, mislim da smo da moramo nekaj popraviti do končnega predloga. Hvala lepa, kolegica Breso. Kratko vprašanje, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospa komisarka, kaj ti vemo, eh, da z tem rezultatom sicer nisem povsem zadovoljna, je pa to vseeno pozitiven rezultat. In uh, zato gre zasluga tudi vam, kajti zato ste se borili kot levinja zastavila bi rada tri vprašanja. Prvo vprašanje. Nove kategorije, ki bodo upoštevali tudi brezposelnost, vsi novi kriteriji, ki ste jih eh, orisali, ali bodo ti upoštevani v vseh treh kategorijah regij? Drugo vprašanje. Kar zadeva časovnico. Vaša napoved je, da naj bi sprejeli večletni finančni okvir in pa uredbo za področje kohezije že v tem zakonodajnem obdobju. Ali pa da naj bi prišli vsaj do prvega branja, kaj ti to je ključnega pomena za regije. In še zadnje vprašanje. Evropski socialni sklad. Zdi se, da se vračamo k renacionalizaciji. Za regije Sta kohezija in pa socialni sklad tesno povezana, gre za dve plati iste medalje, torej to bi predstavljalo veliko tveganje. In še zadnja točka. Julija bomo sprejeli resolucijo za eh, podeželjska območja, za gorska območja in oddaljena območja. 80 odstotkov prebivalcev živi v mestih, eh, ampak kljub temu te regije predstavljajo zelo pomemben odstotek evropske površine. Ali bo poleg agende za uh, urbana območja uh, obstajala tudi agenda za podeželska območja? Prioritete ostajajo enake, ampak uh, morda bi bilo potrebno prilagoditi te prioritete regijam, ki sem jih navedla. Hvala lepa. Kolegica Maletič, prosim, da ste kratki. Mač. Najlepša hvala. Imam veliko vprašanj v zvezi eh, z eh, uredbo o izvedbi, ampak nimamo časa za to. 10 eh, plus predfinanciranje, sofinanciranje, pogojevanje in tako naprej. To je res nekaj, o čemer bi morali razpravljati. Eh, mi kot odbor regi in vi kot naša komisarka zares ne moremo biti zadovoljni z tem rezom na področju kohezijske politike. Kajti, če se ogledamo večletni finančni okvir kot celoto, lahko vidimo, da je prišlo do povišanja sredstev na področju konkurence. In vemo, da najbolj razvite države na tem področju uporabljajo največ sredstev in sicer iz očitnih razlogov in z tem rezom na področju kohezijske politike in z uh, okrepitvijo tega programa pošiljamo povsem napačno sporočilo. Torej, eh, ne zmanjšujemo razlik, ampak jih le krepimo. Ne prizadevamo si za enotnost in solidarnost, ampak eh, se borimo proti temu. Uh, In moja zadnja pripomba se nanaša na to tabelo, gre za dodelitev sredstev državam članicam. Zares potrebujemo konkretno formulo z številkami za vsako državo članico, tako da bomo lažje razumeli, kako uh, smo res prišli do posameznih številk za posamezno državo. Kajti, če si ogledamo eh, razvojno raven, vem, da ste rekli, da ste upoštevali tudi druge kazalnike, ampak vseeno nikakor ne pridem do teh istih rezultatov. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, globoko obžalujem eh, pogoje, pod katerimi poteka ta dialog z komisarko, kajti proračunski vidik je zelo pomemben v našem parlamentu. Imamo komisarko, ki je prišla k nam, da bi eh, govorili o kohezijskem skladu ki bo predstavljal 30 odstotkov proračuna in nimamo možnosti za razpravo. E, kar naprej nas preganjate in to ni normalno. Gospe komisarki, želim reči le, e, da poznam njena prizadevanja, da poznam njeno odločnost e, pri zagovarjanju kohezijske politike in pa pri zagotavljanju sredstev eh, čezmorskih območij. Ampak predlogi, ki so bili podani, zares ne bodo omogočili razvoja naših regij. In iz izkušenj lahko povem, da proračunski predlog kaže tudi politično voljo. To je resnica. In eh, če prihaja do rezov, in ne bom govoril o številkah, in, da, in če to vpliva na pričakovanja naših prebivalcev, potem smo v težavah. Samo to želim reči. Mi kot izvoljeni poslanci smo imeli veliko uh, razprav uh, in uh, želimo vplivati na to, da bi predloge izboljšali. To je pomembno za nas same, pa tudi za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Louis Jozef. Dve uri, dve uri smo posvetili razpravi s komisarko. In seveda je koordinatorjem potrebno dati dovolj časa, da lahko izrazijo mnenje svojih skupin. Komisarke pa je potrebno dati dovolj časa, da lahko poda natančne odgovore in to smo tudi storili. Sedaj bom dal besedo še dvema poslancema. Komisarka ne bo mogla odgovoriti na vsa vprašanja, vsaj ne natančno. Torej bodo pristojne službe posredovali natančen odgovor vsem poslancem in komisarki bom eh, dal eh, besedo za kratek zaključek. Najprej kolega Novakov. Hvala lepa. Eh, gospod predsedujoči, navdušen sem, da lahko tudi kot poročevalec spregovorim. Najprej eh, bi rad naslovil komisarko. Eh, vem, kje ste začeli, eh, ne na ničli, ampak pri minus 10 odstotkih. Torej, to, kar ste dosegli, ni ravno najboljše, ampak je pa najboljše, kar ste lahko dosegli. Mislim, da potrebujemo nov pristop in sicer v jeziku, ki ga vsi govorimo ali menite, da ljudje razumejo, da živijo v regijah v prehodu NUC2? Ali ljudje razumejo, eh, da živijo v regijah, eh, ki lahko uživajo sredstva iz eh, programa čezmejnega sodelovanja? Mislim, da mora biti nov program preprost, tako da ga bodo ljudje lahko brali kot časopis. Zato drugače ne smemo biti presenečeni, eh, da ljudje mislijo, da je Evropska unija bila največja napaka in da potem eh, tisti, ki nasprotujejo, zmagujejo na volitvah. Eh, Evropska unija je imela več kot dve leti in pol, da se dogovori glede kohezijskega programa, ampak sedaj imamo le še 8 mesecev, tako da moramo takoj pričeti z delom. Če bo sredstev manj, moramo razložiti, zakaj je do tega prišlo in eh, najbrž eh, je razlog za to ta, da že 20 let eh, vlagamo v ista območja in da je to obredilo neke pozitivne sadove. Ampak to bo treba bolje razložiti. Drugače bo eh, izraz eh, bruselskih mehurček, strasburški mehurček ostal. Čas je, da se spustimo na tla, da ljudem razložimo, da gre tukaj za zagotovilo za boljše življenje za prihodnih sedem let. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Kolega Hetman. Bardzo, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Če si ogledamo metodo razdelitve sredstev, potem je jasno, da potrebujemo več informacij, če želimo to metodo zagovarjati. Kaj ti rečeno je bilo, da eh, bodo v naslednjem programu pomoč dobile predvsem eh, najrevnejše države. In če si to gledamo z tega vidika, potem res ne morem razumeti, eh, zakaj so predlagane te številke. Španija plus 5 odstotkov, Portugalska minus 7, tega pa res ne morem razložiti nikomor. Če nam ne boste povedali, kako ste prišli do teh številk, kako jih utemeljujete, Eh, z tem spremenjenim berlinskim modelom. In seveda se strinjam z vami, gospa komisarka, ne smemo uh, pokazati nobene strpnosti pri goljofijah. Popuščanje ne sme biti, ampak to pa ne pomeni, da moramo imeti kolektivne obsodbe. Ne moremo celotnega sistema birokratizirati in da bodo pri tem trpeli tudi nedolžni. Najlepša hvala. Pani predsednica, pani komisar. Kolega Klosovski, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imam e, tehnično prošnjo, gospod predsedujoči, gospa komisarka, v imenu vseh. Verjetno nimamo dovolj časa za e, obravnavo vseh teh vprašanj. E, interesa je veliko, veliko je bilo vprašanj. Ne bom podaljševal te razprave, nimam konkretnih vprašanj, ampak imam toliko vprašanj, gospod predsedujoči, Eh, gospa komisarka, da vas prosim, da se srečamo naslednji teden in se pogovorimo o vseh temah, ker so izjemno pomembne. Rad bi vas spomnil na to, da smo v zadnjih štirih, petih letih še vedno, vedno znova ponavljali tisto eno resnico, kako pomembna je kohezija, kako pomembna so ta sredstva. Glede na to, da smo sedaj priča eh, rezom, precejšnjim rezom, se moramo o tem pogovoriti na dolgo in počes, resno. Ne moremo kar tako eh, končati te razprave po dveh urah. Predlagam, da se srečamo naslednji teden v Bruslju in se tam pogovorimo ponovno. Prav, končali smo seznamom govornikov. Nažalost, časa ni več, kot veste, moramo na to glasovati v. Eh, plenarni dvorani. Besedo bom predal komisarki Krecu, ki eh, lahko poskuša odgovoriti na vprašanja, ki so ji bila zastavljena. Najlepša hvala. Razumem vašo prošnjo in eh, mislim, da se moramo eh, več pogovarjati in več razlagati. Jaz, moja ekipa, GD Regio, moj pisarna, moj. Eh, šef kabineta, vsi smo pripravljeni z vami sodelovati. Mislim, da morate imeti možnost eh, razumeti vse skupaj in uh, tako boste lahko na to v vaši državi razložili, kako stvari stojijo, kakšne so omejitve, kakšne so prednostne naloge in tako naprej. Ne vem pa, kako bo to uh, mogoče naslednji uh, teden, v ponedeljek in torek sem v Talinu. Uh, pogovarjamo se o Balski regiji, na to pa nas čaka zasedanje sveta v Sofiji z vsemi ministri, ampak brez dvoma bodo moji kolegi našli nek datum, eh, ko se bomo lahko ponovno srečali in to čim prej. Razumem vaše pomisleke, razumem vaše komentarje, razumem vse, kar smo naredili. Verjemite mi, že mesece se soočamo s to res, eh, situacijo, poskušamo uravnotežiti stvari, pogovarjamo se do polnoči in dlje. Zakaj temu pravimo kohezijska politika? Zato, ker je to še vedno najpomembnejši izraz solidarnosti. Skupaj smo se odločili, da imamo eh, to kohezijsko politiko za vse regije. Vprašanje, s katerim smo se soočali, je eh, uravnoteženje med eh, skladom za regionalni razvoj, socialnim skladom in drugimi kohezijskimi skladi. Mi bi si želeli morda več sklada za, razvoj, eh, za regionalni razvoj, ampak mislim, da smo v teh zadnjih letih veliko naredili, kar se tiče cest, eh, železnic, infrastrukture in te države sedaj potrebujejo drugačne naložbe, drugačen tip naložb. Zato se je komisija odločila eh, za manj kohezijskih sredstev in pa več regionalnega razvoja in socialnega sklada. Če se strinjamo, da je kohezijska politika namenjena vsem regijam, potem moramo, kot ste dejali, podpreti tudi Dansko in Avstrijo, ki ste jih eh, omenili. Eh, zagotoviti je treba neko kritično maso tudi za te države. Nizozemska ima 12 evrov na prebivalca. 12 evrov na prebivalca. Kje lahko tu režemo sredstva? Če jim damo samo en evro, bodo rekli ne hvala, ne hvala. V drugih državah gre za 200 ali pa 300 evrov na prebivalcev zagotavljati moramo določeno ravnoteže, če želimo v to politiko vključiti vse uh, regije. O tem smo se dogovorili tukaj. Kaj bomo naredili na Danskem in v Avstriji? Če zmanjšamo njihova sredstva, bodo rekli ne hvala kohezijski politiki. Na Danskem gre za 14 evrov na prebivalca, na nizozemskem pa za 12 evrov na prebivalca teh sredstev kohezijske države pa prejmejo več od 200 do 300 evrov na prebivalca. To je kohezijska politika. Resnično menim, da še vedno ostaja kohezijska politika, je izraz solidarnosti. Videti moramo celotno sliko. Ni bila moja ali pa naša uh, želja, da zmanjšamo sredstva, ampak uh, na račun kohezijske politike nismo rešili vsega. Skupaj eh, z ostalimi komisarji in komisarkami smo se borili za eh, specifične eh, resorje. Vsi si želijo sklade in sredstva za digitalno vprašanje, za migrante, za industrijsko politiko, ampak to smo počeli tudi znotraj kohezijske politike in eh, razprave so bile zelo težke, to smo želeli ohraniti znotraj kohezijske politike. Žal mi je, včasih morda ne razumemo vse stvari eh, na prvi pogled, ne potrebujemo dodatnih študij, ampak mislim, da smo naredili, kar je bilo pač mogoče. Kar je bilo mogoče. kar se tiče mirovnega procesa na severnem uh, eh, Irskem, seveda obžalujemo, da Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo. To obžalujemo. Sama sem želela ohraniti ta mirovni proces, ker je to zelo jasen politični signal. Še vedno imamo ta program Interreg, seveda smo temu namenjali veliko denarja, ampak sedaj moramo ugotoviti, kaj bo Združeno kraljestvo uložilo v ta program. Republika Irska je vložila v to nekaj denarja, Severna Irska je to, v to vložila nekaj denarja, sedaj pa moramo videti, kaj se bo zgodilo in eh, kako se bo odzvalo Združeno kraljestvo na našo pripravljenost, da eh, gradimo na tem procesu. Kar se tiče berlinske metode. Gospa Maletič berlinska metoda pomeni 80% BDP na prebivalca. Pogovorite se lahko eh, z mojim kabinetom in eh, videli boste, kako smo to naredili. Določene stvari smo prilagodili. Če bi imeli samo BDP na prebivalca, bi bil rezultat slabši. Naprimer za Portugalsko bi, če bi uporabili zgolj BDP na prebivalca, imeli več kot eh, 35 odstotkov eh, reza. Sedaj ima Portugalska 7 odstotkov eh, reza, kar je pod 10 eh, odstotki reza v poprečju. Portugalska je sedaj peta največja prijemnica sredstev z tega naslova. Ko so se sredstva zmanjšala, smo pač ugotovili, da je prišlo do napredka v določenih regijah. Nekatere regije bodo dobile več sredstev, druge regije manj sredstev, zato ker so v boljšem položaju ali pa ne. Vem, da vas čaka glasovanje, vem, kako pomembno je glasovanje. Eh, gospa Breso, kar se tiče koledarja, je ta popolnoma v vaših rokah. Časovni načrt pripravljate vi, ne mi. Mi želimo doseči dogovor v naslednjem letu, v enem letu. Ta razprava pa mi je pokazala, da je celotni proračun kohezijske politike premalo, da bi rešili vsa vprašanja, da bi dosegli vse cilje. Tega sem se bala že v začetku in jasno je, da moramo v teh okoliščinah pritisniti na države članice, da te prispevajo več. Tako da bomo lahko rešili vse zahteve naših državljanov. proračun trenutno napaja en evro na dan na uh, osebo. Prosim, pojdite domov, to bom naredila tudi jaz in pozo, uh, pozovite vse države članice, da prispevajo več denarja v proračun Evropske unije. Ta sredstva potrebujemo. Ne moremo vsega narediti z enim evrom na dan na prebivalca. Ne moremo. Uvedli smo nekaj dajatev, nekaj davščin, zato da bi povečali obseg lastnih sredstev in brez dvoma bo to trd boj v eh, svetu. Ne bodo se naprimer strinjali z davkom na podnebne spremembe in tako naprej. E, eh, tako naprej se upravičujem. Potrebujemo torej več prispevkov držav članic. Še enkrat bi spomnila, da je 75 odstotkov kohezijskih sredstev v tem programskem obdobju eh, namenjenih eh, manj razvitim regijam. Gre za manjše povečanje glede na trenutno obdobje. Nismo tako veseli glede na okoliščine, ampak to je bil najboljši način, da ohranimo to politiko kot eh, politiko za vse regije. Hvala. Najlepša hvala. Vseeno bi rad spomnil kolege in kolegice, da gre za predlog komisije in da smo so zakonodajalec v tem procesu. Na drugi strani pa imamo tudi svet. In zato je treba ustrajati tudi pri svetu. Ta proces pa je šele v začetni fazi. Naslednja seja odbora regij nas čaka 20. junija v sredo ob 9. Hvala za sodelovanje, želim vam dobro glasovanje in varno pot domov v domače države. Hvala. Ne, ne